stavkom lahko jutri do polnoči prosite za glasovanje o e, predstavitvi pogajanj. Če bo e, predstavljena ta odločitev o e, predstavitvi pogajanj, lahko bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju, sicer pa lahko odbori pričnejo s pogajanjem.